delež eh, tukaj v skladu z pravicami in pogoji, ki jih predvideva poslovnik parlamenta. Skupina Alde je tudi podala zahtevke za imenovanje gospe Patricije Lalond kot nadomestne članice v odboru za mednarodno trgovino in eh, gospoda Kornijeja kot, nadomest, eh, kot člana odbora za gospodarske in denarne zadeve. Isto velja za gospod Lalond, torej ne nadomestna članica, ampak članica.